členom 129 poslovnika sem prejel tudi predlog za glasovanje o nezaupnici komisiji in razprava o tem predlogu potekala na naslednjem zasedanju. Zdaj pa prehajamo na postopek proste razprave in